potem lahko to potrdimo. Sedaj pa smo v priporočilu gospoda Mesarosa. Poročevalec želi besedo. Največ za dve minuti. Ano. Thank you, President, and thank my colleagues. Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Hvala lepa kolegom za toplo dobrodošlico. Čisto kratek eh, bom. Eh, gre za protokol iz leta 97 in o tem nismo razpravljali v okviru plenarnega zasedanja, zato bi rad podal kratko pojasnilo. To poročilo govori o civilni odgovornosti za jedrsko škodo. Eh, gre za ratifikacijo protokola ali pa za pristop eh, k eh, temu protokolu. Države, ki so pogodbenice te Dunajske konvencije, še niso potrdile ehm, protokola, ki je bil sprejet leta 1997. Te države so recimo Bolgarija, Češka, Litva, Poljska in Slovaška ter druge gre za pravično povrnitev eh, škode. Pristop k protokolu iz leta 1997 eh, je eh, dober z ciljem zagotovitve pravičnejše očkodnine za celotno Evropsko unijo. V skladu z pogodbami Evropske unije je eh, za odločitev Evropskega sveta potrebno soglasje Evropskega parlamenta in kot poročevalec predlagam, da parlament da svoje soglasje, tako da bomo omogočili državam pogodbenicam, da ratificirajo tudi protokol iz leta 1997. Najlepša hvala. Zdaj pa glasujemo, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Poročilo Pjeti Kejnen. Glasujemo. Poimensko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino čestitke. Marinesko. Glasujemo. Poimensko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja z veliko večino sprejeto. Čestitke poročevalcu. Žado. Kdo je za? Prosim. V čem je problem? Ni poimenskega glasovanja pri tem poročilu. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeta. Čestitke poročevalcu. No, sedaj mi je bilo rečeno, da smo prejeli zahtevo za poimensko glasovanje, torej se vam opravičujem in bomo še elektronsko ponovili to glasovanje. Gre za poročilo ŽDO. Poročilo ŽDO glasujemo. ŽDO glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. z veliko večino sprejeto čestitke. Pred glasovanjem o poročilu Vikstrom je za besedo prosil gospod Golniš. Izvolite. Eno eh, eh, ne posibi. Merci, monsieur le Président. Je voudrais très Hvala lepa. Čisto na kratko mi dovolite opasko, predem eh, bomo glasovali o odzemu poslanske imunitete Marine Le Pen. Namreč to vprašanje eh, je, si zasluži, da bi se o njem razpravljalo v plenumu in eh, dejstvo je, da se ni mogla niti izraziti o tem predlogu, niti povedati svoje stališče, da je to v nasprotju eh, z siceršnjim načelom razgovoru tukaj. Zato eh, predlagam, da glasujemo po imensko, sicer me bo postopek spominjal na nekdanje postopke v bivši sovjetski zvezi. Gospod Golniš, postopek eh, je takšen, da, bo razprava potekala v odbo, da je razprava potekala v odboru za pravne zadeve. Tako pač je. Glasujemo. Kdo je za? proti vzdržani sprejeto. Regner. Za. Proti vzdržani sprejeto. Simpson, kdo je za? Pogli bodo celi blokov. Oziroma prvi sklop, ko predlogo spremem, kdo je za, proti vzdržani. Prvi sklop je sprejet. Sedaj pa glasujemo o tako spremenjenem predlogu zakonodajne resolucije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In glasujemo še o zakonodajni resoluciji. Elektronsko glasovanje, ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Z veliko večino sprejeto čestitke kolegu Simpsonu. Savisar Tomas. 11 predlogov sprememb, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. 12, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o celotnem predlogu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kolega Simpson želi besedo. Prej, govorili Simpson. Izvolite, kolega Simpson. Hvala lepa v zvezi s tem poročilom in eh, naslednjima dvema bi rad, da bi eh, prestavili glasovanje o zakonodajni rezoluciji in da vrnemo zadeve v razpravo v odboru za promet in turizem, ker menimo, da je treba o tem tehne razpravljati pred dosegom prvega dogovora s svetom. Glasujemo o predlogu kolega Simpsonu, da je za, proti, vzdržani. Predlog je sprejet. Senelova. 61 predlogov sprejem gre za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedem predlogov sprememb eh, odbora Tran. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zdi se mi, da smo te predloge sprememb zavrnili, ampak bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 76, kdo je za? Ne, 75 se popravlja predsedujoči. 75, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. 74 za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani zavrnjeno. Dva za, proti, vzdržani sprejeto. Želite preveriti? Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa celoten predlog, kdo je za? Sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Ne? Gospod Simpson ponovno želi besedo. Prego. Chairman, same request is on the previous... Enaka prošla kot v prejšnjih poročilih, da to nazaj vrnemo v razpravo odboru za promet in turizem, da bi se dosegel dogovor v prvi obravnavi svetom. Kdo je za ta predlog? Proti? Vzdržani sprejeto. Kolega Kun ima, je pripravljen naslednje poročilo. 102 predloga sprememb, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 111. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 41. V dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto, 37 za, proti vzdržani zavrnjeno. Želite preveriti dobro elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 37. Ja, vidimo, da do tudi. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 113. Glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 117. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 117. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 112 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 118. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 114. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 119. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 110. Za proti, vzdržani, sprejeto. 4 za, proti, to bomo preverili, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 115 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7. Želite preveriti 115 elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedem. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Ampak ne dvigujete več rok. 116. Za. Proti. To bomo preverili. 116. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Poimensko glasovanje o tako spremenjenem predlogu komisije. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto besedo ima predsednik odbora Simpson. Še enkrat in tretjič in zadnjič prosim, da parlament da preložimo glasovanje v zakonodajni rezoluciji, zadevo vrnemo nazaj v odboru, zato da bi imeli možnost pogajanja za sprejetje v prvem branju. Simpson. Kdo želi še tretjič podpreti gospoda Simpsona? Kdo je proti? Se kdo vzdrži? Sprejeto. Že trikrat smo rekli da. Zebr. Prvi sklop za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kdo je za eh, resolucijo? Proti. Vzdržani. Sprejeto. In poimensko glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije ste vsi glasovali konec glasovanja. Z veliko večino sprejeto. Iskrene čestitke. Gospod Zeber, Dorfman, 21 predlogov sprememb. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 25 za. Proti. To bomo preverili. Elektronsko glasovanje. V predlogu spremembe 25. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. 23 za. Prosim, dvigujte roke. Kdo je proti? Vzdržani. Mislim, da je bila večina enaka kot prej, ampak bomo preverili še elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto potem je pravzaprav 5 brezpredmeten, 24 bo za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj glasujemo o celotnem predlogu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj še poimensko glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Z veliko večino sprejeto. Iskrene čestitke. Poročilo Danelis. 17. člen, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 18. za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo še v predlogu resolucije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto in čestitke gospoda Danili so. Poročilo gospod to je. Tretji člen, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Šesti člen, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto, dvanajst, prvi del. Drugi del. Želite preveriti drugi del? Dobro. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Z dvema glasovoma razlike. 12. Prvi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Za. Proti. To bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Drugi del je zavrnjen. 15. Prvi del za proti vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani sprejeto. 19. Prvi del za, proti vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani sprejeto. Želite preveriti drugi del? Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Tretji del za proti vzdržani, to bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. 25. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? sprejeto. 26. Prvi del za, proti vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani, sprejeto. 29. Prvi del za, proti vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani, sprejeto. 30. Za, proti vzdržani, to bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Glasujemo ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 34. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 36. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 38. za, proti, vzdržani, sprejeto. 40. Prvi del za, proti vzdržani sprejeta, drugi del za, proti vzdržani sprejeta, tretji del za, proti vzdržani sprejeta, 42 za, proti vzdržani sprejeta, 43 prvi del za, proti vzdržani sprejeta, drugi del za, proti vzdržani sprejeta, 44 za, proti vzdržani sprejeta. Glasujemo v predlogu resolucije za proti vzdržani sprejeto. Čestitke, gospod Toj. Bartolozzi. Bartolozzi, Bartolozzi. Sedem. Prvi del za. Proti vzdržani sprejeto. Drugi del za. Proti vzdržani sprejeto. 20 za. Proti vzdržani sprejeto. Drugi del za. Proti vzdržani sprejeto. 24. Prvi del za. Proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti, vzdržani, sprejeto. 26, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 30, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. 43, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani sprejeto. In še predlog resolucije za proti vzdržani sprejeto. Hvala. Hvala. Buon appetito. Dobro tek.